odpiram to zasedanje. Imamo obvestilo. Pristojne polske oblasti so posredovali predsedniku zahtevo eh, po oduzemu imunitete, parlamentarne imunitete gospodu Ivaskijeviču v okviru postopka eh, zaradi administrativne kršitve. In